potrebujemo dolgoročne zaveze za financiranje in za subvencije in dobro. Je tudi videti, da ostaja pravica do stavke. To je pa vprašanje, ki ga je treba narediti, eh, ki ga je treba rešiti na nacionalni ravni. Majhen korak naprej, ampak pravi kolega Ramon Tramoza in Balcels, liberalna eh, stranka. Najlepša hvala.